Okay, friends, uh, we won't... Dragi prijatelji, danes nas ne bo veliko, zato vas prosim, da smo vsi učinkoviti, kajte seveda z dnevnim redom bomo nadaljevali tako, kot smo si zastavili. In sicer dnevni red je sprijet, je pa res, da bomo sedmo in osmo točko vzeli obravnavali 8. decembra. Danes ne bomo glasovali v zvezi z tema omenjenima točkama na dnevnem redu. Glede tolmačanja pa vam lahko povem, da imamo skoraj celoten tolmaški režim razen hrvaščine in irščine ter deloma tudi estonščine. S tem pa se lahko lotimo že tretje točke na dnevnem redu o predlogu direktive o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami dostopnosti proizvodov in storitev. Poleg tega pa bi vam želela tudi povedati, da bomo danes uporabljali tudi tolmačenje z znakov, no metodo se z nekovnim jezikom, poleg tega pa bomo tudi govorni jezik pretvorili v besedilo. Je pa res, da bom kmalo dala besedo tudi poročevalcu, Naš odbor ima tudi izključno pristojnost za številne člene, tudi za določene uvodne izjave. Je pa res, da bomo morali pri številnih določbah sodelovati tudi z odborom IMKO. Preostali del prve priloge pa skupaj z odboroma IMKO in TRAN. Sedaj bom dala besedo Adamu Kosu, ki nam bo tudi sporočil in povedal, zakaj lahko s to direktivo tudi izboljšamo delovanje enotnega trga, kajti na takšen način bomo tudi premustili številne prepreke na tem področju. Izvolite.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 Naš odbor se sooča z zelo hudo nalogo, vam pa lahko sedaj seveda predstavim glavno vsebino. Imeli smo že številna posvetovanja, strokovnjaki v preteklosti. Na našem zasedanju pa bi želel podariti sledeče. Pred nami je zakonodajni predlog, ki je star že kar pet let. številni kolegi v Evropski komisiji so se z tem vprašanjem ukvarjali že veliko časa. Jasno je tudi, da je treba imeti v mislih tudi konvencijo Združenih narodov, ki jo je ratificirala Evropska unija. Razumem, da gre tukaj za zakonodajni akt, se pravi, da imamo upravka z zakonodajnimi vidiki. V tem zakonodajnem aktu je prišlo tudi do določenih protislovi oziroma Sama zakonodaj na tem področju vključuje določena protislovja in zato jih hočemo tudi z tem zakonodajnim aktom tudi premostiti. Dobili smo 230 predlogov sprememb sam sem se tudi odločil, da bom umaknil določene predloge sprememb. Ne smemo pa pozabiti tudi na celotni trilog. Valamilyen probléma van esetleg a tolmács? Seveda, kot sem že dejal, obstajajo številni problemi. No, sedaj imamo tudi problem s tolmačenjem. 19 után uh, lesz hatályba lépése a jogszabálynak. Tehát... Kot sem že dejal, sedaj imamo tudi trialog. Tolmači pa sprašujete, če lahko tudi slišate tolmačenje v angliščino, dobro, kakorkoli, mislim, da bomo morali nasplošno sprijeti zelo fleksibilno zakonodajo, zakonodajo, ki bo poštevala vse nove tehnološke inovacije, do katerih bo prišlo v bližnji prihodnosti. Poleg tega pa je vse treba povezati tudi z samim zakonodajnim svežnjem o audiovizualnih storitvah vsi ti dosjeji so med seboj tesno povezani, ampak vseeno mislim, da delo med njima ni dovolj usklajeno. Mi seveda se trudimo po naših najboljših močeh, da bi dosegli čim večjo skladnost. Vse mora seveda biti dobro usklajeno, Sedaj pa se lahko lotim tudi določene podrobnosti. Gre za tako imenovano e-označevanje. Tukaj moramo najti rešitev, s katerim ne bomo zavirali razvoj inovativnih proizvodov. Potrebujemo pa seveda tudi določena jamstva za os invalidne osebe, da bodo lahko dostopale do teh storitev in proizvodov je pa tudi res, da moramo spodbujati in zagotavljati inovacije. Poleg tega je tudi pomembno, da preprečimo izključenost teh invalidnih oseb, kajti če bomo sprejeli preveč restriktivno zakonodajo, se tudi sprašujem, ali ne bo to škodilo in zaviralo inovacijo. Če pa bomo preveč restriktivni, bomo s tem vsekakor inovativnost zavrli. Treba je spodbujati inovativnost, hkrati pa tudi upoštevati dostopnost. Zelo pomembno je, da vsak proizvod postane dostopen za vse družbene skupine. Zato je zelo pomembno, da se resno lotimo tega vprašanja in najdemo najboljšo rešitev. Nekaj težav Imam sicer s koncepti, ki se uporabljajo v besedilu, sam sem poslal več predlogov sprememb glede opredelitev. Razlikovati moramo med industrijsko uporabo in uporabo a posteriori. Namreč odgovornost je različna. V prvem primeru gre za odgovornost proizvajalca, v drugem primeru pa gre za odgovornost proizvajalca operaterjev. Zato moramo zagotoviti več različnih oblik odgovornosti. Opredeliti moramo tudi funkcionalno uspešnost. Tisto, kar moramo naložiti proizvajalcem, je, mm, katera so tiste področja, kjer morajo dati te proizvode na proizvodnje voljo. Ne moremo pa predpisati, na kakšen način naj dajo te proizvode na voljo. Namreč v roku dveh let bodo za voljo novih tehnoloških možnosti trenutne storitve že zastarele. Zato moramo najti rešitev, ki se nanaša na opredelitev proizvodov in storitev. Zagotoviti moramo tudi zadostno kapaciteto za nove proizvode. Pripravljen sem delati tudi na novih predlogih sprememb. Pravila, ki se nanašajo na proizvode in storitve, morajo biti na ustrezni ravni, ne smejo postati preveč obremenjujoči za proizvajalce. Zelo pomembno je tudi, da vključimo vse zadevne osebe v zakonodajno pripravljalno delo. Še zadnja pripomba. Zelo pomembno je, da vsak proizvod damo na voljo vsaki družbeni skupini. Tu gre tako za proizvode kot storitve, ki že obstajajo, kot tiste, ki jih še razvijajo. Pomembno je, da proizvajalci podajo jasen opis glede proizvodov in storitev, da bi zadevne skupine tudi bile na tekočem o tem, kakšne so možnosti za dostopanje do novih proizvodov in storitev. Se opravičujem za izraz, ki sem ga uporabil. Naprimer, ko gre za zdravila, za invalidne osebe, naprimer za slepe osebe, Zelo pomembno je, da tudi na internetu lahko ti posamezniki dostopajo do informacij, ki se nanašajo na proizvode. Istočasno se mi zdi zelo pomembno, da so informacije dostopne vsem možnim uporabnikom. Besedilo vsebuje 100 strani, tudi sam sem vložil veliko predlogov sprememb. Nekaj predlogov sprememb še nisem vložil in bi se z poročevalci v senci rad o tem še pogovoril, ker si resnično želim najti skupne rešitve. Obstaja tudi še nekaj nerešenih vprašanj. Sam sicer nisem čarovnik, delati moramo skupaj, kot je rekla gospa predsednica. Tudi drugi odbori se ukvarjajo s tem vprašanjem, tako da gre tu za izjemno kompleksen zakonodajni proces sem pa pripravljen na to skupno delo tudi v prihodnje. Hvala. You, Najlepša hvala, gospod Kosa. Sedaj pa bom dala besedo še poročevalki oziroma Vilje Blinke všite danes ni z nami. Me je pa prosila, da preberem besedilo, ki ga je sama pripravila, se pa tudi upravičuje ker je danes ni med nami. Ima namreč druge obveznosti. Se pa zahvaljuje poročevalcu Adamu Kosu za zelo temeljito mnenje o predlagani direktivi. Mnenje pa je dobila šele prejšnji teden in vsebuje več kot 200 predlogov sprememb pravi, da na tem mestu ne mora podati podrobnih komentarjev na predlog poročevalca. Poleg tega nasplošno tudi verjame, da je predlog komisije dobrodošel, pravi tudi, da smo nam čakali že predolgo in da se lahko iz njega oblikuje zelo močan zakonodajni akt, ki bo spremenil življenje na tisoče invalidnih oseb, tudi starejših oseb ter ostalih uporabnikov, kajti omogočil jim bo dostop do storitev in proizvodov in sicer pod enakimi pogoji, kakor so slednji zagotovljeni ostalim. Ne smemo pa pozabiti tudi na akt dostopnosti, ki bo koristil ne samo invalidnim osebam, ampak širši skupini starejših posameznikov, kajti število teh ljudi se bo v naslednjih letih seveda skokovito povečalo. Poleg tega pa nasplošno tudi poudarja, da moramo poskrbeti za to, da ko bomo obravnavali osnutek direktive, da v področje uporabe vključimo vsa področja, kjer je prišlo do razdrobitve trga oziroma kjer je takšna razdrobitev mogoča. Poleg tega je treba tudi ustrezno prilagoditi grajeno okolje, ki je povezano z storitvami in proizvodi, drugače bo omejeno področje uporabe, kot je predlagala komisija, privedlo do tega, da bo del storitev dosegljiv, del pa ne. To pa tudi pomeni, da bo storitev sama po sebi nedostopna. Gospa Blinkevišute pa se strinja s tem, da moramo imeti Evropski forum o dostopnosti, zagotavljanje dostopnosti ni neka ovira, kot včasih trdi poslovni svet in poslovna skupnost, ampak dostopnost pomeni, da premostimo te okvi prepreke in da omogočimo tudi dostop do šolstva, javnih storitev, do trga dela, do prostega pretoka in tako naprej. dostopnost ima pozitivne koristi za vse evropejce, tudi za napredno poslovno skupnost, ki je predana socialni odgovornosti. Zato se tudi poročevalka v senci veseli sodelovanja pri delu na tem zelo pomembnem dosjeju skupaj z poročevalcem in ostalimi poročevalci v senci. No, to mi je sporočila Vilja. To pa pomeni, da lahko dam sedaj besedo naslednji poročevalki v senci, gospa Helga Stevens. Izvolite. Hartelijk dank, eh, mevrouw de voorzitter en collega's. Eerst... Hvala za besedo. Dragi kolegi, tudi jaz bi se rada najprej zahvalila poročevalcu Adamu Kozu, ki je v to mnenje vložil ogromno truda. Zakonodaja na področju dostopnosti je seveda zelo pomembna, kajti v njo moramo tudi vključiti konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb. Se pravi, ta konvencija seveda zajema številne pravice, med njimi tudi dostop do proizvodov in storitev. Adam Kosa je seveda zelo dobro izbral ciljno skupino. Moramo si pogledati, kdo bo glavni upravičenec. Ne gre samo za invalidne osebe, ampak vse tiste, ki imajo določene omejitve. Zato govorimo o zakonodaji o dostopnosti in ne o invalidnosti. Niti ne govorimo o zakonodaji na področju invalidnih oseb in njihovega dostopanja do določenih pravic. Tukaj je področje uporabe zelo široko in v področje uporabe je treba vključiti tudi starejše, kajti starejših je če dalje več v naši družbi. Poleg tega sem tudi vesela, da ste omenili tako imenovani Universal Design. To je tudi koncept, ki ga uporabljamo že leta. Treba je tudi poskrbeti za to, da se bodo številne storitve lahko uporabljale strani ljudi. Sem pa tudi za to, da uberemo funkcionalen pristop, ki bo omogočal inovativnost in dostopnost za vse. Zato tudi mislim, da je hibridni pristop najboljši. Je pa res, da moramo upoštevati tudi določene standarde na tem področju, kot so recimo standardi uh, ki so zajeti v direktivi o dostopnosti na spletu. Seveda mi, poslanci, ne moremo diktirati, kako se bodo izpolnili cilji te direktive. Ta direktiva bo stopila v veljavo šele čez nekaj let, poleg tega niti ne vemo, ali bo v tem času prišlo do uh, novih tehnoloških sprememb. Je pa res, da je treba standarde zelo hitro prilagoditi. Nočemo imeti namreč v zakonodajnem aktu zastarelih proizvodov in storitev. Poskrbeti moramo za to, da bodo tudi invalidne osebe lahko koristile najnovejše strokovno pripravljanje tehnološko znanje. Čisto na koncu pa bi želela tudi povedati, da se veselim sodelovanja s poročevalcem. Upam, da bo naše sodelovanje produktivno in da bomo s tem koristili vsem državljanom, tudi invalidnim osebam. Seveda bom pa sodelovala tudi z zadevnimi združenji na tem področju. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo Marjan Harkin, ki je pa tudi ni z nami, zato se tudi upravičuje za svojo odsotnost. Marjan bo svoje komentarje poslala poročevalcu, kajti danes pač ni nikogar, ki bi lahko predstavil njene komentarje. Tako da lahko sedaj dam besedo gospe Kunevi. Hvala za besedo. Dragi kolegi, dovolite mi, da se zahvalim poročevalcu, res je opravil izjemno delo. Mi imamo podobne ideje, kakor pa sam poročevalec. Sama zelo podobno razmišljam kot on. Mislim, da vsi hočemo poskrbeti za to, da bodo invalidne osebe dobile pomoč pri dostopanju do proizvodov in storitev in da bomo seveda zmanjšali ovire, ki jim stojijo na tej poti. Seveda ne govorim samo o invalidnih osebah, ampak tudi o starejših osebah oziroma o ljudeh z določenimi težavami in omejitvami. Vemo tudi, da je treba upoštevati tudi številne tehnične specifikacije, tako da bodo proizvodi in storitve dejansko dostopni tem osebam ta zakonodajni akt in to mnenje je seveda zelo pomembno za naš odbor in mislim, da moramo pri naši razpravi upoštevati tudi temeljne pravice invalidnih oseb. Ne nazadnje pa moramo tudi sodelovati pri obravnavi tega dosjeja. Upam, da bomo skupaj lahko dosegli preboj. S tem, da bomo invalidnim osebam omogočili dostop do proizvodov in storitev, bomo tudi ustvarili nova delovna mesta, pomagali bomo tudi proizvajalcem, oblikovalcem. Ne nazadnje pa bomo pomagali tudi tistim podjetjem, ki proizvajajo tak lačne, dostopne proizvode. Sama sem dala tudi določene predloge sprememb in prepričana sem, da se bo z njimi poročevalec tudi strinjal. Najlepša hvala. Hvala. Mislim, da z nami ni nobenega od zelenih, zato lahko dam besedo takoj Lauri Agea iz FDD. Izvolite. Primako za Volevorin. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, kolegi Koši, za to prvo izmenjavo mnen. Mislim, da je to zelo pomembno, če želimo pripraviti dobro podlago za nadaljna pogajanja. Mislim, da je ta tematika veliko bolj zanimiva kot katerakoli druga tematika. Nova direktiva bi morala skrbeti predvsem za poenotenje različnih nacionalnih zakonodaj. To bi moral biti ključni cilj. Tako bi državam članicam lahko tudi pomagali, da izpolnijo cilje in tudi nacionalne obveznosti, ki izhajajo iz konvencije Združenih narodov o invalidnih osebah, ki govori o dostopu invalidnih oseb do proizvodov in storitvah. To konvencijo so države ratificirale. Gre za različne proizvode in storitve, naprimer gre za avtomatične okenca, potem za storitve v potniškem prometu, na letališčih, na plovnih poteh, na železnicah, potem storitve preko neta in tako naprej. Zdi se mi izjemno pomembno, da tega predloga mnenja odboru IMKO, ne primerjamo s tistim, kar je pripravila kolegica Stevens o poročilu mm, v zvezi s konvencijo, ki se nanaša na pravice invalidnih oseb. Tako tehnično mnenje namreč zahteva pristop, zahteva tehnično pozornost To bi tudi moralo biti seveda upravljeno v interesu invalidnih oseb in tudi v interesu široke kategorije oseb, kamor sodijo tudi starejše osebe. Evropa se danes stara, to je dejstvo. Ne želim biti kritična, ampak si želim skupaj z vami razmišljati o tem in najti ustrezne rešitve. Če si pogledate člen 3, odstavek 10, tam piše, da bi morali zagotoviti dostop do storitev in proizvodov, ki so omenjeni v tej direktivi. Kaj to pomeni? Po eni strani direktiva želi dati na voljo proizvode in storitve, po drugi strani pa ukrepi, ki naj bi jih sprejeli, niso zavezujoči in torej ne pomenijo, da bi invalidne osebe lahko dostopale naprimer do zgrad, kjer so na voljo ti proizvodi oziroma kjer se ponujajo te storitve. Če si pogledamo mojo državo, arhitekturne ovire so pri nas res eh, visoke, da bi to odločitev ločili, ne vem, težko bomo vse skupaj potem upravljali in nadzirali. Zanima me, kakšno je mnenje kolege Koše glede te konkretne določbe. Če se mu ne zdi, da bi bilo smiselno ta predlog narediti nekoliko bolj zavezujoč. Zelo pomembno je, kakšno je okolje, kjer se ponujajo ti proizvodi in storitve. Namreč tudi to okolje mora biti za vse invalidne osebe dostopno, sicer bodo na voljo proizvodi in storitve, vendar na mestih, na krajih, ki ne bodo dostopni. To se mi zdi zato zelo pomembno. V Italiji so včeraj državljani glasovali o reformi ustave. Zelo pogosto se vidi, da načela, ki se omenjajo v ustavi in ki naj bi varovala vse državljane, na nek način ne zagotavljajo tega, kar mi zahtevamo, naprimer dostopnosti. Če si pogledamo zgolj volišča. Volišča pogosto niso dostopna, tako da ljudje težko izvajo svoje pravice. V Italiji večinoma glasujemo oziroma volimo v šolah in šole pogosto niso dostopne za invalidne osebe. Prej sem že omenila poročilo kolegice Stevens, tam smo dosegli izjemno pomemben rezultat. Že v tem poročilu smo govorili, kako pomembno je, da nasplošno zagotovimo dostop do obstoječih zgradb in tistih, ki so še v gradnji. Zelo pomembno je, kot rečeno, da se te določbe vključijo tudi v zakonodajeno poročilo. Trenutno se o tem pogovarjajo v odboru IMKO. Jasno mora tudi biti, kakšno je stališče odbora za zaposlovanje. Mi pripravljamo, kot rečeno, mnenje na to temo. Še enkrat hvala lepa kolegi Koši in drugim poročevalcem v Senci. Resnično si želim, da bi pripravili dobro poročilo oziroma mnenje. Hvala. Thank you. Uh... Hvala. Joel Mela. Mislim, da bo v njegovem imenu spregovoril gospod Meta. Prezident. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rad čestital gospodu Koši in tudi gospe Stevens za res dobro opravljeno delo prisoten pri tem vprašanju, ki se nanaša na invalidnost. Predlog direktive komisije je namenjen temu, da bi izboljšali delovanje notranjega trga, da bi odpravili vse ovire, ki še vladajo na področju prostega pretoka. S tem bi lahko tudi zagotovili boljšo vključitev vseh v družbo in tem osebam tudi zagotovili večjo avtonomnost. Mi se zauzemamo za približevanje zakonodaje, ne nujno za poenotenje. Preveriti moramo, kakšne stroške bo zaradi tega nosila industrija, pa tudi kakšne stroške bodo nosile države in lokalne skupnosti, kakšen bo strošek na notranjem trgu. Nažalost imamo občutek, da vprašanja, ki so vezana na vidnost, na nek način instrumentalizirate na notranjem trgu. Invalidnost je neke vrste izgovor zgolj zato, da bi poenotili zakonodajo in trge. Zato to prekrivanje med fizično dostopnostjo in dostopnostjo do proizvodov in storitev ni ustrezno. Še toliko bolj, ker je ratifikacija konvencije Združenih narodov, ki se nanaša na pravice invalidnih oseb, sama po sebi predstavlja trojanskega konja, ki je namenjen temu, da bi na notranji trg usilili neko vizijo Evropske unije, federalistične Evropske unije. Še konkreten primer za zaključek. Vesel sem, da je kvestorica, gospa Moran Šartije, prisotna v dvorani in mi lahko prisluhne. Dostopnost invalidnih oseb. No, od 3. augusta 2016 to zadeva tudi mene. Bil sem žrtev napada, zato sem izgubil eno oko. Tako da sem na pol slep, med novoletnimi prazniki bom šel na operacijo, zato da bi popravil to estetiko estetsko motnjo, ki jo sedaj trpim. Kot poslanec sem zato zahteval, da bi uveljavili člen 30 MAS, zato da bi tudi sam lahko odšel v Strasbur in tudi v Brusel. Namreč sam fizično nisem zmožen uporabljati vozila, da bi se naprimer lahko odpeljal na letališče. Kaj mislite, da se bo zgodilo? na moje prvo prošnjo sem dobil negativno vprašanje, ker naj ne bi bil dovolj validen in kot drugo vprašanje, ki sem ga naslovil na predsednike, prav tako ni bilo pozitivnega odgovora. Dobro je sicer, da govorimo o invalidnih osebah posod po Evropi, ampak dobro bi bilo, če bi se najprej pobrigali za vse invalidne osebe v parlamentu. Hvala. Perhaps Madame Morin Chatier can answer. Uh, gospa Chantier, izvolite in prosim, da se odzovete na to, kar ste pravkar slišali. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rada kolegi Koši čestitala za opravljeno delo. Hvala lepa tudi gospe Stevens. Mislim, da je to vprašanje izjemno pomembno, tudi zelo zanimivo. Zelo pomembno je, da redno spremljamo, kaj se dogaja z zagotavljanjem dostopnosti vseh invalidnih oseb do storitev in proizvodov, ki so na voljo v državah članicah. Name ste se obrnili zaradi tega konkretnega primera. Kot kvestor in v okviru kvesture lahko povem, da je gospod, ki se je obrnil name, zagotovo tudi seznanil s tem, da sem nedavno sklicala sestanek vseh invalidnih kolegov v parlamentu, zato ker me je zanimalo, kako bi lahko in na kakšen način bi lahko izboljšali tudi potrebe vsakega posameznika v parlamentu. Tako da smo slišali res cel niz predlogov, kako bi zadeve lahko izboljšali, kar pa zadeva ta konkreten primer, kolege. Kvestori so se dejansko s tem vprašanjem ukvarjali. Odgovor se je nanašal na stalno invalidnost, namreč odgovor ni isti, če gre za stalno invalidnost oziroma če gre za neko prehodno začasno invalidnost. Če sem prav razumela sogovornika, ki se je obrnil na mene, je on na začetku res trpel za začasno invalidnostjo in sedaj, kot kaže, ta invalidnost postala trajna, tako da kolegi predlagam, da se še enkrat obrne na kvestorja. Ne vem, za kateri sestanek predsednikov gre, predsednikov skupin ali predsednikov odborov, ne vem, kateri sestanek je omenjal kolega. V vsakem primeru se kvestori ukvarjajo s tem vprašanjem, tako da kolego še enkrat vabim, da se drži običajnih pravil. Hvala. Mr. Fontoulis, uh, the floor is yours. Gospod Fontoulis, beseda je vaša. Hvala lepa. Rad bi čestital gospodu Koši in pa gospod Stevens za opravljeno delo. Toda kako lahko govorimo o dostopnosti do blaga in storitev v Evropi, ki ni v resnici enotna in združena? Naj vam povem sledeče. Danes imamo 85 otrok s posebnimi eh, potrebami na Grčiji. v Grčiji, vključno z eh, mojo eh, hčerko, ki ima davno sindrom, nima dostopa do šol. Podjetje, ki se je ukvarjalo za to zadevo, je prenehalo prevažati te otroke v šolo in te težave sedaj trajajo že nekaj mesecev. Nekateri starši poskušajo sami opravljati ta prevoz, vendar je to težko, ker delajo. In to je seveda zelo težko za nje. Sedaj se poskuša omogočiti otrokom, da bi bili pripravljeni na trg dela, ampak ta hip ne morejo niti v šolo. In um, možnosti, da bo podjetje znova začelo s svojim delom, so enake nič. Pozivam grško vlado da naj začne delati uh, na tem, da naj pomaga tako eh, revnim družinam, uh, ki ne morajo prevažati svojih otrok v šolo, sedaj, ko sem slišal, da imamo nek presežek v proračunu. Vsakokrat, kadar prihaja do rezov v proračunu, so prve žrtve invalidi. In sedaj so črtali podporo za invalide. In ti so v resnično težkem položaju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Koša. Bi želeli povedati, reči nekaj besed in skleniti to razpravo. Beseda je vaša. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil kolegicam in kolegom za to zanimivo razpravo nisem po naključju dejal, da gre tukaj za zelo zapletena in tehnična vprašanja. Težko je vse razumeti, potrebujem veliko časa za to, da bi um, si podrobno pogledal besedilo in da bi našel način, kako bi lahko izvajali vse te predpise. Slišal sem eh, tudi nekaj vprašanj in sedaj bom poskušal na ne odgovoriti. Prvo vprašanje je bilo pravzaprav bolj splošna izjava v zvezi z dejstvom, da moje besedilo ni vključilo vseh predlogov sprememb oziroma vseh prošenj sa strani civilne družbe, eh, kar se tiče dostopnosti eh, zgrad in kar se tiče področja uporabe. Načrtno sem dejal, da so nekatera vprašanja še odprta. Sedaj eh, potekajo oziroma predvidena se pogajanja za poročevalce v Sinci in poskušali bomo najti skupno rešitev, kajti tukaj gre za vprašanja ki ne predstavljajo, ne odražajo osebno stališče poročevalca in eh, ki, ki bi potrebovala eh, podporo kolegov, ampak gre za vprašanja, ki zadevajo naš vsak dan in pa naše življenje čez pet let in vse to bi lahko olajšalo naše življenje. Tukaj gre za dostopnost do proizvodov in storitev, ki eh, nas zadevajo vsa. Torej, sedaj pa sem omenil zgolj zgradbe, ne želim se zagovarjati, rad pa bi povedal, da je to v nacionalni pristojnosti in to moramo upoštevati. Zahvaljujoč uh, odločnemu pristopu našega odbora je to obveza, Eh, da se upošteva dostopnost do zgradb. Ampak strukturnih skladov tu ni moč uporabljati, če eh, zgradba, ki se šele gradi, ne upošteva dostopnosti. Pomembno je torej, da se upoštevajo vse te zadeve, tudi ko se gradijo nove zgradbe. Naslednja zadeva, kar pa zadeva staranje prebivalstva. Ta direktiva bo res zadevala vedno večje število ljudi, ampak pazite, če se nekdo stara, to še ne pomeni, da je invaliden. Namreč vse več je starejših oseb, ki imajo funkcionalne težave in to se nanaša pač na določene funkcionalne težave težave. Zato sem tudi predlagal funkcionalni pristop. Več poročevalcev v senci me pri tem podpira. Poleg tega moramo upoštevati tudi funkcije, ki naj bi jih zagotavljali proizvodi in storitve. Kot prvo, ne smemo mešati bolezni in invalidnosti. To dvoje med seboj ni povezano, zato moramo oba pojava obravnavati ločeno. Tudi sodna praksa sodišča je zelo jasna s tem v zvezi. V letu 2005 je bila sprejeta sodba, ki je natančno opredelila, kakšna mora biti dostopnost, če je nekdo bolan in če je nekdo invaliden. V obeh primerjih je treba zauzeti drugačen pristop. Kar pa zadeva Grčijo in proračunske razmere, rekli ste, da otroci ne morajo več v šolo, ker ni sredstev. Nažalost, ta direktiva ne obravnava teh vprašanj. V tej direktivi je govora o dostopnosti proizvodov in storitev. Vprašanje, ki ste ga izpostavili, je resno vprašanje in se moramo z njim tudi ukvarjati. Naj povdarim, da države nimajo pravice vrčevati na račun invalidnih otrok. Dostop do izobraževanja ne sme biti omejen v primeru teh otrok. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu iz nacionalne fronte. Mislim, da nikakor ne skušamo poenotiti trga s tem predlogom. Namen tega besedila je, da osebe, ki imajo invalidnost, torej da vse invalidne osebe, pa tudi vsak državljan v Evropski uniji, uživajo enakopravno obravnavo, ko gre za dostop do storitev ali proizvodov. Pa vseeno, ali gre za invalidnega francoza, belgica ali mačara. Te osebe če trpijo za isto invalidnostjo, imajo enake potrebe. Tako da tu ne moremo govoriti niti o poenotenju trga, niti o poenotenju cen. Naš cilj je, da poenotimo dostopnost proizvodov in storitev. Istočasno pa se mi zdi, da ni kakšnih večjih razlik med nami, ni veliko razhajanj v stališčih. Tisto, kar nas sedaj čaka je, da najdemo ustrezno obeseditev za vse svoje zamisli. Pripričan sem, da bomo na koncu dosegli pozitiven rezultat. Pravzaprav časa nimamo veliko. Odbor IMKO ima izjemno kratko časovnico, kar pomeni, da bomo tudi mi morali delati zelo hitro. Od danes naprej se bomo še srečevali s poročevalci v senci, sam bom storil vse za to, da bi bilo besedilo čim hitreje poenoteno, da bi lahko o njemu tudi čim hitreje glasovali. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Kosa. Bi predstavnik komisije rad kaj dodal? Oziroma predstavnica komisije, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica bom skušala čim hitreje zadeve predstaviti. Najprej hvala lepa kolegi Koši za to izjemno podrobno poročilo. Veliko zanimivih elementov najdemo v tem poročilu, tudi ko gre za prvo prilogo, ko gre za funkcionalnosti, tu se vaš predlog nekoliko razlikuje od našega predloga. Vendar se mi zdi, da je to ta najbolj vsebinska točka v tem poročilu. Namreč kako lahko zagotovimo dostopnost. Mi smo podali predlog, ki se nam je zdel bolj splošen, bolj fleksibilen. Gospod Koša se je osredotočil tudi na zahteve po uspešnosti. Tu obstajajo določene razlike, vendar se mi zdi, da bi se o vsem tem lahko še pogovorili, zato da bi našli najbolj koristno rešitev, ki bi ustrezala tudi industriji je pa res prvič, da sem priča resnemu premisleku tudi o tej prilogi. Zdi se mi, da bomo lahko v okviru priloge opravili še veliko zanimivih razprav. Nekaj manjših pripomb bi še imela oziroma kakšno vprašanje glede posameznih predlogov sprememb. Najprej predlogi sprememb, s katerimi naj bi spremenili opredelitev invalidnih oseb. Kaj so invalidne osebe, kaj so osebe z, z omejeno gibljivostjo. Mi smo skušali čim bolj upoštevati tudi opredelitev iz konvencije Združenih narodov. Govorimo tudi o osebah z omejeno gibljivostjo. Zavedamo sicer se, da je pomembno predvsem to, da zagotovimo dostopnost invalidnim osebam, kajti to bo potem pomagalo tudi pri zagotavljanju dostopnosti osebam z omejeno gibljivostjo, ampak v tem predlogu se predvsem osredotočamo na invalidne osebe, zato smo želeli ohraniti ločeni ti dve kategoriji. Nekaj manjših pomislekov sicer imamo pri določenih delih besedila, predvsem, ko gre za obveznosti, ki izhajajo iz Disability Act, predlog spremembe 13, naprimer pojem optimizacije. S tem, po našem mnenju, zmanjšujete obveznosti proizvajalcev. Pa tudi predlog 39, ki nam bom kar prebrala no, v angliščini proizvajalci lahko sprejmejo odločitev, da zagotovijo tudi dostopnost do aplikacij perifernih naprav in tako naprej. Kaj to pomeni? Proizvodi sami naj ne bi bili dostopni, če ampak če obstajajo zunanji elementi, zaradi katerih postane nek proizvod dostopen, bi morali to upoštevati. Če boste nalagali takšne obveznosti, kot jih omenjate v tem predlogu spremembe, boste zmanjšali področje uporabe našega predloga. Upoštevate torej Disability Act. Še nekaj se nam zdi predvsej neposrečeno in sicer predlog 26, 49 in 60 v angliščini intended use oziroma ne, foreseeable use. Foreseeable use ste nadomestili za intended use. Pri foreseeable gre za uporabo, kakršno si lahko zamislimo pri nekem proizvodu. Če gre za intended, pa je to zelo jasno ciljno usmerjeno. Naprimer, telefon, tu gre za <coughs> aparat, ki je namenjen temu, da se pogovarjamo z drugimi za, naprimer, gluhoneme je taka naprava posem nekoristna. Zato bi morali ta telefon preoblikovati tako, da se z njim da komunicirati na razno razne načine. Zato so telefoni danes postali veliko bolj dostopni, kajti moč jih je uporabljati na druge načine, ne nujno za telefoniranje, ne nujno zgolj za komunikacijo eh, naprimer, ko gre za pogovor. Mi bi si želeli spodbujati tudi čim širšo inovativnost. Formulacija intended je po našem mnenju nespametna, ker precej zmanjšuje področje uporabe tega predloga. Na to bi vas želela opozoriti, smo pa seveda pripravljeni odgovoriti na vse vprašanje gospoda Koše. Pripravljeni smo tudi na dodatne pogovore in razprave. Hvala lepa, gospod predsednik. Thank you. Uh... Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 11. januar. In 27. Eh, in 28. februarja bomo obravnavali predloge sprememb. Ehm, eh, in pel um, uh, 22. in 23. marec in pa glasovanje v odboru IMKU bo potekalo prav tako marca. Sedaj bomo nadaljevali za točko 4 na dnevnem redu. Uh, vodilna pobuda Evropske unije o oblačilnem sektorju. Beseda bom dala poročevalki. In sicer gospe Jean Lambert, beseda je vaša, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj na začetku povem, da imamo občutek, da, kako ne to rečem, Eh, v trenutku, ko ne vemo čisto dobro, kako naj ravnamo. Mi naj bi podali naš eh, prispevek eh, k poročilu odbora Deve o vodilni pobudi. Poročilo še ni bilo predstavljeno, kolikor sama vem. Nekoliko so zaostanko v odboru za razvoj. Tudi kar se tiče predloga komisije. Ne glede na to, kar je rečeno v odstavku 4 eh, mojega mnenja, kar je morda mogoče zavajajoče. Torej, predlog ne obstaja v konkretni obliki, ker bi bilo rečeno, to bomo storili. To je pravi način in tu eh, je eh, opredeljeno financiranje in tako naprej. To lahko vidimo kot problem ali pa kot prazen list papirja. Eh, kjer lahko sami opredelimo poglavitne točke, za katere želimo, da bi bile vključene v kakršenkoli predlog o vodilni pobudi. Ozadje eh, te vodilne pobude eh, je a, a, tragedija izpred tretjih let a, in število smrti a, takrat a, v Dakarju, v Bangladešu je bilo zelo visoko. In od takrat je parlament sprejel eh, svoje eh, resolucije, eh, kjer je zahteval potem spremljanje rana plaze. V tem odboru smo imeli mnenje gospoda Šustarja v zvezi z poročilom iz odbora za trgovino. Torej, mar se kaj se je dogajalo. Od te tragedije dalje se je Evropska unija ukvarjala z, um, um uh, torej je govorila z vlado uh, v Bangladešu, potem uh, je bilo vključeno tudi sodišče, potem je bilo treba pogledati tudi strukturo zgradbe in pa električni uh, sistem, elektriko v oblačilnem sektorju. In uh, potem smo si poskušali pogledati tudi širše uh, zadeve, potem imamo eh, pakt za trajnost, tudi Kanada se temu pridružila. Torej, tukaj imamo pobude, s katerimi želimo izboljšati pogoje zlasti v oblačilnem sektorju in zlasti v Bangladešu. In gospa Ungerjas eh, eh, in sama sva bili pred kratkim z odborom za mednarodno trgovino v Bangladešu in tam smo si pogledali, kaj se dogaja v oblačilnem sektorju. Kajti Jasno je, da je prišlo do eh, nekakšnega napredka, kar se tiče varnosti zgrad. To, da uh, nekatere stvari so še vedno odprte. Torej, komisija želi torej predstaviti to vodilno pobudo. Uh, na začetku leta je bila konferenca v Bruslu uh, na pobudo komisije in um, tam bil, so bili številni deležniki. In, uh, Pogledali so si tam tudi uh, izsledke uh, raziskav, uh, ki so si pogledali oblačilni sektor kot celoto. Uh, ta sektor je velik zaposlovalec zlasti žensk in sicer v številnih državah, zlasti v uh, Južni Aziji, pa tudi drugot, pa tudi ponekod v Evropski uniji. In v tem sektorju je v Evropski uniji ponekod prišlo do spremembe. Torej, kar komisija prave je to, da si želijo boljšo koordinacijo, boljše sodelovanje, dialog, izmenjave med vsemi deležniki, želijo izboljšano komunikacijo o uspešnih pobudah, um, potem želijo okrepiti eh, zavedanje pri evropskih potrošnikih in želijo tudi dodatno vrednost EU in želijo stimulirati vse akterje, da bi okrepili prizadevanja pri podpori držav v razvoju v tem sektorju. Želijo tudi spodbojati preglednost in podpor, odpor, odgovorno upravljanje in želijo tudi okrepiti globalno upravljanje. Torej, mi smo se v mnenju osredotočali na delovno mesto, delovno mesto delovcev, ne toliko na celotni sektor. Potem smo se odzvali na nekatere točke, ki so izvirale iz eh, konference eh, komisije, pa smo se odzvali tudi na deležnike, za katerimi smo bili v stikih. Torej, v dobavni eh, verigi Ehm, sta ehm, preglednost in kakovost tisti dve stvari, ki si jih je treba ogledati. Tako da eh, ima vse, kar kupiš, eh, da je vse, kar kupiš, eh, upoštevalo tudi človekove pravice, da se plača, poštena plača delavcem v tem sektorju in da to, kar nosiš, ni posledica izkoriščanja. Potem eh, varnost in zdravje, to je seveda ključno vprašanje, tudi dohodek delavca, potem vprašanje pravic sindikatov. Eh, to, tukaj je eh, položaj slab v številnih državah in to se manifestira na številne načine. Torej, tu so problemi pri izvoznih zonah, tu so Eh, torej vprašanje eh, sindikatov, potem eh, dogovorov so socialnimi partnerji, potem varnost in zdravje, potem prihodki delovcev v tem sektorju, potem so tu, je potem to vprašanje spola in pa ženske, ki so tu poglavitne zaposlene ali imajo možnost, da napredujejo v tem sektorju ali pa uh, eh, ostanajo samo čisto na dnu in proizvajajo in ali imajo možnost dviga uh, na raven upravljanja in pa uh, torej na druge ravni. Torej, ali imajo ljudje občutek, da lahko v tem sektoru napredujejo? Torej, to so ključne točke v našem mnenju. Naj sklenem. Uh, Številni so omenili, so dejali, da um, zasebne pobude tukaj niso uh, zadovoljive, zato si moramo pogledati, kako lahko uporabimo obstoječe pobude, zato da bi jih združili, zato da bi dosegli dosleden pristop in da bi Evropska unija kot celota in to. Uh, um, je jasno, to um, se odraža v mnenjih izraženih na konferenci. Torej, e, Evropska unija je tista, ki lahko združi številne nacionalne in mednarodne pobude in lahko uveljavi svoje ravni standardov, tako da ne bomo imeli um, takšne, tako različne standarde, ampak da bomo dosegli enotne standarde. Uh, tako da bodo ljudje eh, lahko kupili eh, nekaj, za kar bodo prepričani, da ni eh, posledica izkoriščanja. Torej, toliko z moje strani. Nisem bila tako natančna, kot bi si številni med nami želeli, ampak glede na to, da nimamo pred seboj čisto konkretnega predloga, je bilo težko spreminjati nekaj, česar pravzaprav še ni. Hvala lepa. Gospa Lambert. Sedaj pa uh, poročevalci v senci. Gospod Šulce, beseda je vaša. Ja, frau Vorsitzende, frau Gospa predsedojoča, eh, gospa eh, poročevalka, najprej bi se rada zahvalil gospe poročevalki za osnutek mnenja. Mislim, da se vsi v Evropskem parlamentu strinjamo da bi bilo v redu, če bi lahko imeli v Evropi eh, čista oblačila, ki upoštevajo minimalne eh, socialne, okoljske in delovne standarde. To je naš skupni cilj. Vemo pa tudi, kakšna je realnost in vemo, da je cena v marsikaterem oziru ob koncu odločilni dejavnik in da številni potrošniki ob koncu niso pripravljeni plačati više cene. In to je izziv za našo razpravo. Potem je tu še en izziv, torej države proizvajalke, kateri vemo, da se oblačila v veliki meri proizvajajo zunaj Evrope. <coughs> torej vprašanje je, kako bi tu postopali ali bi morali naložiti večjo odgovornost podjetjem, ki proizvajajo oblačila. Torej, zame se postavlja sledeče vprašanje. Ali, bomo, ali bo država odvrgla uh, odgovornost na zasebni sektor, to je ena možnost, druga možnost, ki bi mi bila ljubša, pa je ta, da uh, ustvarimo prostovoljne um, zveze za industrijo. Uh, In uh, potem bi industrija skupaj zagotovila to, da bomo dobili čista oblačila. In če bi bilo le možno, bi se na globalni ravni, na ravni OECD ali pa G20, torej ne samo na ravni EU, govorili z državami proizvajalkami. Imel bi dve kritiki oziroma dve vprašanji, in sicer v zvezi z eh, odstavkom 8. Poročevalka tukaj zahteva oziroma poziva EU, da bi skupaj z deležniki in eh, prizadetimi razvili eh, pošten cenovni mehanizem. Ne vem, kaj natančno se tukaj plačevalka predstavlja. Ali bi, eh, tukaj smo lahko sicer kritični izvedika kartelov in bi potem država z zakonom posegala v cene. Po mojem mnenju je to precejšen poseg v povpraševanje in ponudbo. Kajti po mojem mnenju, kot sem že dejal, bi moralo to temeljiti na prostovoljni ravni. Mislim, da bi morali eh, uvesti eh, določena eh, povezave na področju tega sektorja. Torej, to je bilo moje vprašanje v zvezi z osmim odstavkom, potem pa bi imel še kritično pripombo v zvezi z desetim odstavkom. Tukaj bi bil nekoliko zadržan, kar se tiče za obveznosti, kar se tiče preglednosti uh, ustvarjanja vrednosti. In potem je tukaj omenja naša dolžna skrbnost. Kompleksnost na tem področju je zelo velika. In po mojem mnenju bi se to bolje reševalo na ravni podjetij, ne pa preko države, ki posega za zakoni. Torej, toliko z moje strani, torej se strani poraževalcev v senci iz vrst eh, ILS. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šulce. Sergio Gutierrez uh, danes ni z nami, poročevala se sence iz SD, mi pa je posredoval besedilo, ki ga bom sedaj prebrala. Čestitam Jean Lambert za dobro besedilo, ki je v skladu s tem, kar meni naša politična skupina, da je pomembno. Poglavitne ideje oziroma kar naša politična skupina meni, da bi morali vključiti v besedilo je sledeče. Torej, ta vodilna popuda bi morala vključevati ukrepe, ki gredo preko skladnost in pa odgovorno upravljanje v dobavni verigi morali bi podpreti zmogljivost uh, javnih tožilcev, vključno s tem, da bi okrepili uh, sisteme delovne inšpekcije. Zagotoviti bi morali tudi to, da so nacionalni zakoni skladni z uh, predpisi uh, ILO. Ukrepi bi morali zajemati tudi minimalne plače skladno z relevantnimi konvencijami Mednarodne organizacije za delo. Gospod Gutierrez pravi, da smo eh, zadovoljni, da osnutek omenja ratifikacijo in uporabo konvencije mednarodne organizacije dela. Menimo, da bi se morali posebej osredotočati na poglavitne konvencije in pa na uh, konvencijo 181 o delovnih inšpekcijah, kajti delovne inšpekcije so poglavitnega pomena za odkrivanje zlorabe. In Potem je tu še konvencija 182 o najhujših um, oblikah um, uh, uh, otroškega dela. E, to se uporablja zlasti na bombažnih poljih v Indiji in to bi morala biti naša ključna prioriteta. Tem, eh, potem omenjamo še e, konvencijo 138 o minimalni starosti za zaposlovanje. Tudi ta je pomembna. Eh, In eh, potem eh, je tukaj še eh, enakopravnost spolov. Ta pobuda bi morala uveljavljati enakopravnost spolov, kar bi moralo zajemati tudi plačilo. In to izhaja tudi iz konvencij 100 in pa 111 ILO. Želeli bi, da se še okrepijo ukrepi, ki izhajajo iz vodilne pobude. Ukrepi bi morali eh, spodbojati eh, tudi a, eh, a, socialna pogajanja na vseh ravneh. Če je možno, bi morali vključiti predstavnike delavcev v postopek um, um, uh, odgovornosti. Potem bi morali upoštevati še načela o podjetjih in pa človekovih pravicah in pa deklaracijo eh, ILO in pa eh, smernice OECD ter pa sklepe ILO o dostojnem delu v globalnih dobavnih verigah. In ob koncu ukrepi v ukrepi okviru pobude EU o oblačilih bi morali vključevati tudi, tudi eh, ozaveščenost potrošnikov o proizvodih, ki jih kupujajo, kar omenja tudi eh, gospa eh, Lambert. In gospod zaključuje svoje pismo s tem, da se zahvaljuje poročevalki za trdo delo, meni, da je to dobra podlaga za kompromise. Sedaj pa je na vrsti gospa Jana Zipnanska, to da gospe ni nikogar ni iz EKR, nikogar ni iz ALDE, nikogar ni iz GUE NGL, nikogar ni iz vrsti EFDD, to da gospod Martan iz ENF je tu. Izvolite, beseda je vaša. Merci. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa Lomber pravi, da je s težavo pripravila to mnenje. Po sem jo razumem, nikakor to ni enostavno zlasti po tej katastrofi, v kateri se je zbudila Evropska unija. Evropska unija ugotavlja, da prihaja do težav v tem sektorju oblačil, ampak. Vseeno želi zanemariti razloge za te težave. Vse poznamo razloge. Globalizacija, potem nerazumne politike in sporazume, ki jih sklepa Evropska unija. Ta ista Evropska unija in od tu težave gospe Lambert ostaja slepa glede predvidljivih rešitev, zlasti, ko gre za spodbujanje proizvodnje v Evropi, kjer so tudi standardi višji. Vi se zauzemate za forum dobrih praks in sodelovanja in to bi potem želeli kar preoblikovati v evropske politike. Parlament naj bi sprejemal zakonodajo na tem področju. Mi bomo skušali, gospe Lambert, pomagati. Uložili bomo tudi kakšen predlog spremembe. Kot prvo, od komisije zahtevamo, da predstavi rezultate pobude v čim krajšem roku. Drugo, Sektor oblačil zaradi globalizacije doživlja visoko raven delokalizacije in sicer v tiste države, kjer so standardi nizki, kjer so tudi plače delavcev nizke. To pa v Evropi povzroča prestrukturiranje oblačilne industrije in hude težave. Kot tretje, nacionalne preference je tisto, kar bi morali upeljati tudi v javnih razpisih. Zahtevamo tudi boljše informacije glede izvora proizvodov, na tak način bi tudi potrošnike bolj osvestili in jih spodbujali k temu, da izbirajo na podlagi kakovosti proizvoda. Predvsem pa je pomembno, da vedo, v kakšnih pogojih se proizvod proizvaja, da se ne bo potrošnik zaustavil zgolj ob elementu cena. Kot zadnje pa bi rekel, da bi morali nehati spremati zakonodajo na tem področju. Vseeno bi si želel, da gremo še dlje. Mislim, da bi morali biti veliko bolj kritični, kajti še enkrat gre tu za pobudo, se upravičujem, ker uporabljam ta pridevnik, gre za hinavsko pobudo, ki je namenjena zgolj temu, da bi evropejci imeli čistejšo vest. Zelo dobro vemo, da ta besedila ne bodo služila absolutno ničemor. Podajamo priporočila. No, pa se bolje počutimo. 1300 oseb je umrlo v Bangladešu, pa vseeno mislimo, da oblikujemo ne vem kaj. Kitajci in Indici bodo še naprej množično proizvajali v teh grozljivih delovnih pogojih. Mi bomo še naprej s svojimi politikami te prakse podpirali. Gre za nesprejemljive prakse. Še enostavna formula za zaključek. Mislim, da ste vsi že dojeli, da globalizacija pomeni, da se proizvodi proizvajajo strani sužnjev, ki delajo daleč stran od Evrope, te proizvode pa potem prodajamo našim brezposelnim. To je rezultat vaše politike. Se upravičujem, gospa Lambert, res ste zelo pogumni, ampak bojim se, da bomo zelo neočinkoviti. Hvala lepa. Okay, uh, I... Dobro, sedaj pa dobi besedo gospod Karonen, predstavnik komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Razprava v tem odboru je pokazala, da je to zelo kompleksno področje. Evropa se ni pravkar zbudila. Opravljenega je bilo že veliko dela. Seveda pa je še vedno res, da delamo na tej vodilni pobudi o oblačilnem sektorju. Prihajam iz um, razvojne strani eh, te zgodbe. Kolegi iz druge eh, strani Evropske komisije eh, bi lahko povedali kaj več iz drugega vidika. Seveda nosimo veliko odgovornost za to, da izboljšamo zadeve na tem področju. Kar počnemo ta hip je sledeče, torej govorim uh, v imenu GD Depko podpiramo dejavnosti preko financiranja eh, razvoja in mislim, da bomo lahko tudi dokazali, kaj vse poteka. Naj vam podam samo nekaj primerov. Letos smo podprli nek sklad, ki se osredotoča na zdravje in varnost pri delu in ki preprečuje nesreče pri delu in to je zelo povezano z delom G7 to je del širšega eh, pristopa oziroma širšega okvirja, ki ga bomo pričali ob koncu tega leta. Eh, in eh, radi bi torej izboljšali na področje, torej položaj na tem področju s skoraj 20 milijoni evrov. Potem imamo tu še en projekt eh, skupaj z majhnimi in srednjimi eh, podjetji, zato da bi ukrepili eh, poštenost in pa izboljšali položaj na tem področju in sicer se to dogaja v Aziji. Treba je delati na zmogljivosti javnih organov. Tudi to je v srčici naših prizadeva na področju razvoja. Sedaj pa kar se tiče te pobude. Seveda želimo nadaljevati s tem delom in sicer sa finančno podporo eh, državam proizvajalkam. Želimo pa razvijati in spodbujati tudi najboljše prakse in širiti eh, eh, metode, ki so se obnesle na globalni ravni. Obstajajo zelo različni standardi. To je res in morda je to priložnost, da si to pogledamo in da zapišemo nekaj evropskega, ampak to ni nekaj enostavnega. Kajti tukaj imamo tudi veliko pobud um, sa strani industrije. In končno tudi poglavitno vprašanje je, kako se bodo ob koncu vedli potrošniki. Zato je treba ukrepiti zavedanje potrošnikov. Kajti veliko dela nas čaka, eh, če želimo odvrniti potrošnike od tega, da bi kupovali eh, zelo posebne proizvode, za katerimi stoji izkoriščanje. Torej, pripravljeni smo si pogledati eh, to eh, vse evropsko pobudo. Hvala lepa. Gospa Lambert, bi se želeli odzvati in želite strpniti to razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše komentarje. Torej, eh, pogledati si moramo našo odgovornost v tej zgodbi da nekaj naše industrije se je um, uh, izselilo uh, ven. Uh, nekateri so se, uh, nekaj deli industrije se selijo znotraj Evropske unije, o tem bi vam uh, znali povedati, kaj tudi sindikati iz Hrvaške. Torej, še vedno imamo probleme znotraj Evropske unije v naših državah članicah in uh, temu se moramo posvetiti uh, v našem dnevnem delu. Uh, torej, tem, s tem se mora ukvarjati naš odbor. Eden od načinov, kako bi lahko uporabili prizadevanja, ki že obstaja v Bangladešu in v Pakistanu, v Kambodži. Eh, torej, potekajo prizadevanja eh, za to, da bi zadeve ne stekle nekoliko hitreje, kot je bilo to v zgodovini v naših držav. Seveda ne moramo biti prehitro zadovoljni in Potem eh, so, eh, je tukaj tudi vprašanje javnih eh, naročil in pa vprašanje načine, kako deluje Evropska unija. Naprimer, v, v Londonu je naprimer pobuda čistih uniform in tako naprej. To so stvari, ki so dobro delovale. Torej, gre za to, kaj lahko posamični organi počne, eh, storijo in kaj lahko počnejo posamični potrošniki. Ampak potem je to še vprašanje, kaj bi lahko storili vzdolž eh, dobavne verige. Zavedamo se tega, da kupujemo stvari, eh, ki so zelo poceni. Včasih bi si morali pogledati tudi proizvode, za katere plačamo eh, zelo veliko, pa so tudi pri teh eh, proizvodih eh, delovci plačani zelo malo. Torej, mi se osredotočamo zgolj na tiste oblačile, ki so zelo poceni, treba pa se pogledati tudi tista, ki so zelo draga. Potem cene so v zadnjih letih padale, cene oblačil, če si pogledate. Džins, naprimer v nekaterih primerjih je cena padla do 50 odstotkov. Proizvod pa je še vedno enak. Torej, torej, eh, tukaj je tudi vprašanje cen in to je problem. Treba si pogledati, kako bomo to obravnavali ali se bomo pogledali odstotek a, eh, a, eh, te a, eh, cene, ki je namenjen potem delavcu. Torej, o tem smo razpravljali tudi na konferenci Evropske komisije in a, s temi vprašanji se bomo morali še ukvarjati in k tem vprašanjem se bomo morali še vračati. O mm. tem odboru se vedno Eh, postavlja vprašanje eh, prostovoljnega eh, in obveznega. Torej, to je tema za razpravo tega odbora ali pa tudi za razpravo poročevalcev v senci. Potem zavezništva, nekatere že obstajajo in treba, si je, treba je zagotoviti določeno stopno standardizacije, to seveda je pomembna točka. In če se pogovarjate z proizvajalci oblačil v Bangladešu, naprimer, bodo rekli, da je eh, eden glavnih problemov ta, da so različni varnostni standardi eh, znotraj istega podjetja, eh, kar se tiče, naprimer, ki stojijo gasilni aparati in pa kako potekajo inšpekcije. Seveda tudi konvencije ILO odigrajo tukaj pomembno ulogo. To je del tega, eh, za kar si eh, prizadevamo. To je eh, tudi, s tem se ukvarjamo tudi v okviru GPS plus in pa v okviru vse razen orožja. Pridružujem, strinjam se tudi s komentarjem, da je treba ukrepiti število teh sklicev, teh referenc. Da, to gotovo lahko vključimo. Potem Eh, ste eh, podali splošne izjave v zvezi z eh, cenovnimi politikami. Torej, to so stvari, ki so morda bolj namenjene odboru trade. To, da priznati moramo, da ta industrija ni izključno nacionalna industrija. To velja za večino držav. To je predvsej uh, eh, eh, torej mednarodna zadeva, kaj ti uh, mm, eh, materijali uh, mm, potujejo iz, v, iz ene države v drugo. Še, z napredkom še ne moramo biti zadovoljni, ampak uh, treba je tukaj okrepiti standarde. In seveda to lahko odigra svojo ulogo. Če si pogledamo rezultate iz Bangladeša, naprimer, potem lahko ugotovimo, da dober napredek ni 100 odstoten, ampak položaj se je vendarle izboljšal v primerjavi z položajem izpred dveh, treh let. Torej, naše delo ni nesmiselno. Delegacija za Južno Azijo, torej jaz ji predsedujem se bo ta četrtek ob dveh eh, srečala tukaj in razpravljali bomo z eh, mednarodno organizacijo dela o eh, oblačenem sektorju. Veselim se komentarjev iz strani kolegov in to bomo poskušali, ne, ne bomo poskušali združiti in bomo poskušali zapisati, kar se da močno mnenje. Hvala lepa. Hvala lepa. Rok za predlogov sprememb je 8. decembar. Ob 12. 25. in 26. januarja 2017 bomo to sprejemali v odboru IMPAL. Glasovanje v predstavnem odboru DIVE bo potekalo 20. in 21. marca 2017. To sicer še ni potrjeno in uh, konec aprila bo to potrjeno na plenarnem zasedanju. Sedaj pa prehajamo k peti točki na dnevnem redu. Tukaj gre za delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju in besedo dajem gospodu Matano. Merci. Hvala lepa. Gospa predsednica, veliko čast mi je, da lahko spregovorim pred štirimi poslanci ali tremi, morda petimi, vključno z vami. Sprašujem se, če ima vse skupaj sploh kakšen smisel, iskreno povedano. Kakorkoli že. Bom predstavil to mnenje o franšizingu nisem strokovnjak. Za to področje imam posebno nekaj izkušenj, namreč v svojem poklicnem življenju sem 20 let vodil malo prodajno mrežo trgovin, šest majhnih butikov smo imeli, trije so bili franšizni, dve blagovni zmanjki, Charles Jourdan v Romonu, ta je sicer že propadel in še eno franšizno podjetje Label pod Superel. Smo prodajali francoske čevlje, tudi ta trgovina je propadla. Tako da po tekstilu je ista usoda doletela tudi sektor obutve. Glede na to, da nas je izjemno malo v dvorani, bom tudi sam zelo kratek. Kaj zadeva franšizing v maloprodajnem sektorju, vsak lahko ustanovi svoje podjetje in ustvarja delovna mesta. Gre za pobu, poročilo na lasno pobudo iz odbora IMKO. Namreč IMKO skrbi, da imajo vsi ti, ki delujejo v franšizingu, prevelike pristojnosti. pri franšizingu je celotno financiranje stotstotno na plečih delavcev in seveda vsi ti imetniki franšiz to zlorabljajo, pa naj se gre za pohištveno industrijo ali kakorkoli drugega, ne vem, ko gre za okrasje, ki se uporablja v trgovinah in tako naprej. Nacionalna pravila se med seboj zelo razlikujejo, o tem govorim v tretji točki in četrta točka. Komisijo in države članice pozivam, da zaščitijo vse tiste imetnike franšiz, pa tudi delavce. Poskrbeti bi morali predvsem za vzdržnost in trajnost podjetij. Franšiza se lahko torej vzpostavi na podlagi tržne cene, imetnik franšize ne sme več usiljevati kakršnih koli zahtev glede zaloge in tako naprej. Ekskluzivnost morajo zagotavljati imetniki franšize, lahko bi govoril več o tem. Prepovedati je treba, da bi franšizor spremenjal pogodbene pogoje, ne da bi se posvetoval s franšizojemalcem ali da bi jih sprejemal z učinkom za nazaj. Omogočen mora biti odstop od franšizne pogodbe, zlasti, če je franšizator poneveril tržno raziskavo. Nažalost, do tega prihaja. Harmonizirati je treba nacionalne predpise držav članic. Podpirati in okrepiti je treba zastopanost franšizo jemalcev, ki je premajhna v predstavniških organizacijah, kjer so franšizori premočno zastopani. Srčno si bom prizadeval za to, da bom sodeloval s poročevalci v senci, še posebej s tistimi, kot je gospod Kaza iz ELS, gospa Steinruck iz SD, Želim si, da bi pripravili mnenje, ki bi ga lahko vsi podprli, nič revolucionarnega ne predlagam. Bi se prati izognil temu, kar se je zgodilo zadnjič z dr. Molanom. Škoda je, kar se je zgodilo, ampak očitno je šlo za izraz demokracije. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod Marta. poročevalcev v senci žal ni v dvorani. Kolikor vem, samo skupini ELS in SD, torej ta največji dve skupini, imata poročevalce v senci pri tem vprašanju. Morda bi besedo predala pravnemu strokovnjaku iz GD Grow v komisiji. Gospa Fririksen je morda z nami. Bi lahko vi kaj povedali z vidika komisije? Izvolite. Hvala lepa. Mi smo besedilo prejeli pred nekaj dnevi, vzeli smo ga na znanje glede na to, da nimamo nobenih predlogov s tem v zvezi, tudi še nimamo dokončnega stališča. Zaenkrat smo se zgolj pribeležili vse to, kar ste zapisali. Bi pa radi še enkrat ponovili tisto, kar smo že izpostavili na odboru IMKO. Če želite, da komisija ukrepa na tem področju, potem komisija potrebuje dokaze, da gre za čezmejno vprašanje in da prihaja tudi za vprašanje, ki je vezano na notranji trg. To, o čemur smo bili priča do sedaj, so večinoma nacionalni problemi, ki ne presegajo mej posamezne države. Zato bi res potrebovali jasne dokaze v zvezi s tem, da gre za problem na notranjem trgu. Potem lahko kot komisija zauzamemo stališče. Hvala lepa. Časovnica. Rok za vložitev predlogov sprememb je 13. december do 12. Sprejetje v odboru za zaposlovanje 28. februarja. Glasovanje v vodilnem odboru, to je odbor IMKO, bo potekalo 24. in 25. aprila. Sprejetje na plenarnem zasedanju pa še ni potrjeno, čakamo še na datum. Hvala lepa gospodu Martanu. Sedaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Točka šest. Grške reforme na trgu dela. O tem smo se že večkrat pogovarjali. ko je bila kriza na vrhuncu, sedaj pa smo se, ne vem, nekako navadili na to. Ne pogovarjamo se o tem tako pogosto, kot smo se, ko se je vse skupaj začelo. Najprej bi rada pozdravila gospoda Pedra Silvo Martinsa. Vi ste član strokovne skupine za revizijo grških institucij na trgu dela. Prihajate iz Queen Mary's University of London, ste profesor uporabne ekonomije. Sodelovali ste tudi v času krize. Z veseljem vam bomo prisluhnili. Zanima nas, kako vi gledate na reforme na grškem trgu dela. Mislim, da ni nikogar od grških kolegov, morda eden v dvorani. Oni so izjemno predani, kot vidite. Mislim pa, da smo vsi zauzeti za to grško tragedijo. Vsi si želimo najti rešitev. Upam, da nam boste vi ponudili kakšno upanje. Izvolite. Hvala lepa za to povabilo. Hvala odboru za zaposlovanje da ste me povabili, da predstavim rezultate, do katerih je prišla strokovna skupina. Govorili smo o reformah na grškem trgu dela. Kot ste rekli, sem član te strokovne skupine. Ta se je večkrat sestala v letošnjem letu. Mi smo skušali podati večje število priporočil glede nadaljnih morebitnih prilagoditev na grškem trgu dela in pri grških institucijah, ki so dejavne na trgu dela. Vemo, s kakšnimi izzivi se sooča grško gospodarstvo, predvsem trg dela. Člani te skupine smo se res zauzeli za to, da bi podali konkretna priporočila, s katerimi bi lahko stvari premaknili naprej. Krajšo in razširjeno različico priporočil ste člani odbora dobili na voljo, če sem prav obveščen, Sam bom podal kratek pregled teh ključnih rezultatov. Verjetno boste imeli potem več vprašanj, pa tudi istočnic za nadaljno razpravo. Kar zadeva samo ozadje. Člane odbora bi rad spomnil, da je bila ta skupina spostavljena v okviru memoranduma o razumevanju, ki je bil podpisan avgusta 2015. Ta memorandum vključuje tudi konkretno določbo, ki se nanaša na posvetovanje, ki zajema osem neodvisnih strokovnjakov, profesorjev z različnih univerz v Evropi. Gre za strokovnjake z področja delovnega prava, delovne ekonomike in tako naprej. Skupina se je večkrat sestala, štirikrat, največkrat v Atenah. Evropska komisija in grška vlada sta podpirali to skupino strokovnjakov. Skupina je imela priložnost pogovoriti se tudi z večjim številom deležnikov na grškem trgu dela. Še posebej smo se pogovarjali z združenji delodajalcev, z javno agencijo za zaposlovanje, sindikati, z medijatorji. Pogovarjali smo se tudi s številnimi strokovnjaki iz Grčije glede samih izzivov in tudi borbitnih potreb po reformah, zato da se izboljšajo zadeve v državi. Gre za kompleksno zadevo, ki odraža različna stališča, različne vidike. Z veseljem ugotavljam, da na vkljub različnim stališčem obstajajo mnoga področja, kjer so člani skupine bili soglasni. Na nekaterih področjih so bila mnenja nekoliko bolj polarizirana, vidiki nekoliko bolj raznoliki. Na teh področjih soglasja nismo uspeli doseči. Naj omenim tudi to, da kar zadeva cilje, ki se omenjajo v memorandumu o razumevanju. Še posebej smo se osredotočili na kolektivna pogajanja, na kolektivno odpuščanje in na stavko. To so tri področja, pri katerih so skupino zaprosili, da poda priporočila. Upoštevali smo tudi razpravo, zato se nam je zdelo, da izpostavimo še nekatera dodatna področja, naprimer, ko gre za minimalno plačo, ko gre za službe za zaposlovanje v javnem sektorju. Kar zadeva priporočila, vrstni red je enak kot v dokumentu, ki ste ga sami dobili. Ko gre za kolektivne sporazume, mi smo menili, da bi morali prilagoditi pravila, naprimer, ko gre za za stavko. To je zelo občutljivo vprašanje. Na podlagi izkušenj v večjih državah v Evropski uniji smo prišli do svojih zaključkov. Vprašanje je, kaj je najboljša praksa v Evropski uniji na tem področju. Mi upoštevamo seveda tudi institucije v Grčiji. Skupina je bila soglasna v tem primeru. Imeli smo občutek, da ni nobene potrebe po prilagoditvi določb, ki se nanašajo na pravico do stavke. Sorodno vprašanje, ki je zapisano v drugem priporočilu, se nanaša na lockoute. Skupina je menila, da pri tem vprašanju ne bi potrebovali kakršnih koli prilagoditev, saj če si pogledamo najboljše prakse v Evropski uniji. Potem smo se veliko ukvarjali tudi z kolektivnim odpuščanjem. To vprašanje je zelo občutljivo. Samo zaposlovanje je lahko tudi pod vplivom določb, ki se nanašajo na kolektivno odpuščanje. Obstajajo restriktivna pravila, Ta se trenutno uporabljajo v Grčiji, zlasti, ko gre za zahtevo po upravni odobritvi strani Ministrstva za zaposlovanje, če želi neko podjetje upraviti kolektivno odpuščanje. To je verjetno tudi razlog, zakaj je manj to vrstnih prilagoditev potrebnih. Verjetno bi potrebovali druge vrste prilagoditev, da bi z vidika zaposlovanja bilo potrebno vložiti dodatne dokaze. Nekaj razlik je sicer bilo glede posameznih vprašanj med člani. Dogovorili smo se, da bi morali prilagoditi naprimer spremembe, vsaj kar zadeva to upravno odobritev. Nekateri člani so tudi menili, da je ta zadeva trenutno pred Evropskim sodiščem, Generalni pravobranilec je že podal preliminarno mnenje s tem v zvezi. Vseeno pa se nam je zdelo, da bi bilo veliko bolje, če bi še nekoliko počakali, da bi pridobili tudi mnenje Evropskega sodišča s tem v zvezi. Kar zadeva priporočilo 4. Ta se nanaša na kratkoročno delo. Skupina je bila soglasna, večja fleksibilnost, ko gre za scheme kratkoročnega zaposlovanja. To bi oteknilo biti zanimivo. S tem bi nam reč podjetjem omogočili, da premostijo krizna obdobja na tak način, da ne bi bilo potrebno kolektivno odpuščanje. Podjetja bi v tem primeru naprimer lahko odpustila del delovne sile za kratkoročno obdobje in to vrstne kratkoročne scheme za poslovanje bi lahko bi bile zelo koristne tudi, ko gre za ponovno povečevanje zaposlenosti potem, ko se izteče krizno obdobje. Vendar bi vlada morala zagotoviti več sredstev, naprimer, ko gre za boljše oziroma višje nadomestile za brezposobnost. Če se dotaknem enega od najbolj pomembnih vprašanj kolektivna pogajanja in minimalne plače. Določeno nesoglasje je vladalo med člani skupini, še posebej v zvezi s tem, kateri so najbolj pomembni deležniki, kdo bi nosil to odgovornost, da opredeli dejansko raven minimalne plače. Ta proces je bil tekom prilagoditvenega obdobja deležen določenih sprememb. Nekateri člani skupine so menili, da bi bilo bolje, če bi vlada nosila polno odgovornost za ta vprašanja. Drugi člani skupine so bili mnenja, da bi morali socialni partnerji, konfederacije, sindikati, delodajalci skupaj odločati o minimalni plači. Ta schema je veljala v Grči do leta 2011 bila je deležna precejšnjih sprememb. Obstajajo tudi določena priporočila, ki se nanašajo na minimalno plačo. To naj bi opredelila vlada po posvetovanjih z neodvisnim organom. podobno področje, o katerem smo se pogovarjali in kjer člani skupine niso dosegli soglasja. Glede sistema za določanje pragov za minimalno plačo, kako se to določa na podlagi starosti delavca trenutni sistem nižjih minimalnih plač za mlajše delavce bi morali odpraviti. Na koncu bi se dotaknil še področja kolektivnih sporazumov in pogajanj. Tudi tu smo podali priporočila. Nekatera smo soglasno sprejeli v skupini, drugih ne. Eno področje, kjer smo se uspeli dogovoriti v skupini, se nanaša na ekstenzivne prakse, kaj to pomeni, ali se lahko kolektivni sporazum razširi na vse delavce in na vsa podjetja v danem sektorju ali v dani regiji, da ne bi zajemal zgolj tistih delavcev, ki so člani strank oziroma sindikatov, ki so se pogajali. Več praks obstaja v Evropski uniji s tem v zvezi. Skupina se je dogovorila, da bi moralo biti možno razširiti kolektivni sporazum, če so izpolnjeni določeni pogoji iz področja zastopanosti, da bi vsaj 50 odstotkov delavcev bilo zaposlenih v podjetjih, ki so se pogajala. To je torej to merilo zastopanosti, ki je uveljavi tudi v številnih drugih državah, naprimer na nizozemskem, v Nemčiji v določeni meri in na portugalskem. To je tudi merilo, ki so ga uporabili v Grčiji do leta 2011. Postavljala se so vprašanje v zvezi s tem, v kolikšni meri so oblasti dejansko imele na voljo vse informacije za to, da bi spremljale, ali je izpolnjeno to merilo o zastopanosti. Kakorkoli že, priporočilo sedem govori o tem, da bi morali na novo uvesti načelo razširjenosti. Merilo o zastopanosti bi pri tem bilo primerno. Obstajajo pa še nekateri dodatni vidiki kolektivnih pogajanj pri teh vidikih se člani skupine nismo uspeli poenotiti. Naprimer, ko gre za primere, v katerih bi sporazumi na nižjih ravneh prevladali nad sporazumi na višjih ravneh, naprimer sektorski sporazum v primerjavi s sporazumom na ravni podjetja. Nekateri člani menijo, da so sporazumi na višji ravni tisti, ki bi vedno morali prevladati nad sporazumi na nižji ravni, razen če ne obstajajo specifične določbe v sporazumih na višji ravni. Nekateri člani skupine so menili, da je v tem kontekstu pomembno načelo subsidijarnosti sporazumi, ki jih delavci sami sklenajo, bi morali biti bolj pomembni in bi tudi morali prevladati v primerjavi sporazumi, ki so bili sklenjeni na višji ravni in so zaradi tega tudi bolj oddaljeni od dejanskega delovnega mesta. Dosegli smo dogovor tudi o perimetrih v kolektivnih sporazumih. ko se enkrat sporazum izteče, bi po mnenju članov skupine socialni partneri sami morali določiti o perimetru sporazuma. Če bi se socialni partneri ne uspeli dogovoriti o teh perimetrih, potem bi zakonodaja naložila, katere perimetre je treba naprej izvajati. Naprimer, ali bi lahko podaljšali kolektivni sporazum za šest mesecev ali bi morda zajeli vse delovne standarde, ki so bili opredeljeni v samem kolektivnem sporazumu. Omenjalo se je tudi morebitno tri mesečno obdobje, v okviru katerega bi lahko razveljavili sporazum. In na koncu še zadnji dve določbi oziroma priporočili. Dogovorili smo se o vlogi arbitraže, torej kaj lahko storimo, ko ali če stranke ne dosežejo sporazuma glede vsebine kolektivnega sporazuma. Člani skupine so bili mnenja, da bi arbitražo morali obravnavati kot specifično orodje, ki se uporabi v zadnjem primeru, da to ne bi postala stalna praksa. So pa člani skupine ugotovili tudi, da so v Grči nedavno uvedli nekaj prilagoditev. Nekatere je sicer Grško ustavno sodišče potem zavrnilo. Bolj primerno bi bilo, če bi se prej opravila ocena to vrstnih prilagoditev, preden se poda konkretno priporočila o morebitnih nadaljnih spremembah. Priporočilo 11 tu smo bili enotni v skupini, gre za pomen socialnega dialoga, za kolektivne sporazume, kolektivno pogajanje, to je zelo pomembno za spodbujanje rasti in zaposlovanja. Želeli smo povdariti, kako pomembno je, da okrepimo iskren tristranski socialni dialog, tudi z vidika prihodnih perspektiv grškega gospodarstva. Še zadnje priporočilo in potem bom zaključil. Gre za ulogo, ki jo igrajo javne službe za zaposlovanje. V nekaterih primerjih je brezposobnost res neizogibna, tudi v gospodarstvih, ki doživljajo obdobje rasti. Javna agencija oziroma služba za zaposlovanje lahko v tem kontekstu bistveno pomaga pri zagotavljanju dobrega delovanja delovnega trga. Člani skupine so bili mnenja, da bi morali še nadalje okrepiti ulogo javnih služb za poslovanje, tudi ko gre za, naprimer, uvajanje subvencij za zaposlovanje. To bi vse koristilo grškemu trgu dela. Najlepša hvala za to temeljito predstavitev. Sedaj pa bom dala besedo še kolegom, da bodo zastavili vprašanje našemu gostu. Se upravičujem, ampak sem zamudila prvi del eh, vaše predstavitve, kajti bila sem na zasedanju drugega odbora. Sem se pa spraševala o tem, ali ste oblikovali tudi posebno priporočilo o statusu celotnega priporočila. Omenjate socialni dialog in tudi kolektivne kolektivna pogajanja. Zato si prizadeva tudi trenutna grška vlada, mednarodni denarni sklad, pa si tega ne želi, kajti to je bila namreč edina dejanska reforma v grškem gospodarstvu. Zanima me, ali lahko tako preskrbno odstraniti vsa ta priporočila. Zanima pa me tudi, kaj lahko storimo mi v tem odboru. Kako lahko mi prispevamo k bolj socialnemu gospodarstvu v Evropski uniji. Najlepša hvala. We take the question from Pa še vprašanje gospe Lambert. Hvala za besedo. Mislim, da gre moje vprašanje v isto smer. Mene pa zanima jo posledice izvedbe vaših priporočil. Kaj bi se zgodilo? Ali mislite, da bi s tem okrepili trg dela v Grčiji oziroma ali ne. Pa še drugo vprašanje glede samih zmogljivosti Zavoda za zaposlovanje in tudi arbitražnih organov. Zanima me, ali so že spostavljeni ali dobro delujejo, oziroma ali mislite, da je treba sprejeti še dodatne ukrepe za njihovo operativno delovanje. Tako, da bodo vnesene spremembe res privedle do določenega izboljšanja. Prej smo se pogovarjali o oblačilni industriji, in o tem, kako je tudi tam treba povečati samo zmogljivost, tako da boste lahko tudi vodstvo in skupaj s sindikati sodelovali na področju kolektivnih pogodb. Mene pa zanima, kako pravzaprav lahko mi prispevamo k izboljšanju delovanja samega trga v Grčiji. Ne smemo namreč pozabiti tudi na to, kar je možno in kar ni možno. Kajti vsi tudi vemo, da vaša priporočila niso vedno dobrodošla pri vseh prejemnikih. Vsi tudi vemo, da je vaša strokovna skupina dobila podporo strani številnih institucij. Morda se motimo, ne vem, ali so vam samo naročili, da nam sporočate to, kar so sami hoteli nesti v te reforme. Pa še tretje vprašanje, gospod Vanturis. Hvala za besedo. Mislim, da sem edini grški poslanec kljub temu, da je to zelo pomembna tematika za Grčijo, govorimo namreč o spremembah na trgu dela v Grčiji. Umenili ste številne reforme. Mene pa zanima, ali bomo z njimi ustvarili nova delovna mesta, ali bomo dosegli gospodarsko rast, ali pa bodo ta priporočila vse samo poslabšale. Recimo četrto poročilo govorite o začasnem zaposlovanju kot izhod iz krize. Mislim, da trenutno podjetja sedaj v Grčiji izkoriščajo sam položaj na trgu. Delavce izkoriščajo, tako delavci delajo manj, dobijo tudi veliko manjšo plačo, kot bi jo morali prejeti. In vedno, seveda, lahko delavce odpustijo, lahko jim grozijo z tem, da jih bodo odpustili, če delavci pač ne bodo pristali na te pogoje. Poleg tega so tudi dejali, da ni prišlo do sporazuma glede minimalne plače. Poleg tega ste tudi omenili, da marsikdo verjame, da morajo mladi zaslužiti manj. Mladi imajo iste potrebe, morda imajo še večje potrebe kakor drugi, poleg tega pa mladi tudi sanjajo, imajo določene načrte za svoje življenje in delajo, da bi zaslužili in da bi lahko dostojno tudi živeli v prihodnosti. Pa še kolektivna pogajanja, kolektivni sporazumi, vem, da se to ni bilo uveljavljeno v zadnjih letih, kar je tudi škodilo tistim delavcem, ki pač niso imeli nobenih pravic na tem področju. Tudi druge metode, ki se uporabljajo na mesto kolektivnega pogajanja, ne delujejo. Seveda, nova vlada je povedala, da bo delala za ljudi, kljub temu pa se je sedaj stopnja presposobnosti v Grčiji skoko, eh, močno povečala. Pa še nekaj besed o arbitraži. Žal mi je, da pri samih razpravah o arbitraži niso bili prisotni predstavniki Evropskega parlamenta treba je tudi povedati, da prihaja do selitve delovnih mest. Tako recimo se sedaj delovna mesta selijo v, v Francijo in Nemčijo. Niste edini grški kolega, z nami je še gospa Kunova. Gospa Kuneva, prosim, da tudi vi spregovorite, potem pa bom dala besedo Martin Suda tudi odgovori na zastavljeno vprašanje. Najlepša hvala za besedo. Res sem vesela, da smo danes na tem zasedanju in da eh, govorimo o tej pomembni zadevi za Grčijo. Imam določene pomisleke v zvezi s tem, kar ste nam sedaj predstavili. Glede samega procesa me zanima, kakšna je dodana vrednost teh priporočil, dela, ki ste ga opravili namreč. Govorim namreč o skupini znanih strokovnjakov, ki dela na področju najboljših praks na trgu dela v Evropi. Te najboljše prakse proučuje in povezuje. Sicer to, kar ste naredili vpliva na Grčijo, ne pa samo na Grčijo. Gre namreč za model, ki ga Evropa sliuje Grčiji. Ta model hoče Evropa siliti tudi ostalim državam. Zanima me torej, do katere mere so ta priporočila, zlasti tista, za katere mislite, da so dejansko razumna in ki temeljijo na vaših izkušnjah, se pravi, do katere mere ta priporočila res vplivajo na gospodarsko rast. Ne smemo namreč pozabiti, da obstaja tudi manjšina v vaši skupini strokovnjakov, ki se z vami ni strinjala. Poleg tega ste prej orisali celotni proces, v okviru katerega so nastala ta priporočila, zlasti priporočila o kolektivnem pogajanju, se to lahko velja za različne države članice in tudi ILO je to že temeljito proučila. In recimo, če 50 odstotkov delavcev v določenem sektorju podpira določeno stališče, potem lahko seveda se pogajajo v imenu celotne delovne sile. Potem pa še vprašanje v zvezi z arbitražo in socialnimi partnerji. Država lahko v to poseže samo, kader socialni partnerji in industrija ne dosežejo sporazuma. Samo v tem primeru. Glede množičnega odpusta, odpuščanja, no, dejali ste, da so študije OECD-ja povedale, nakazale, da to ne povečuje konkurenčnosti. V Grčiji je prišlo do množičnih odpustitev, ki so privedle tudi do tož pred sodiščem. Kakorkoli mene zanima, ali bodo te množične odpustitve dejansko povečale konkurenčnost v Grčiji. Pa še nekaj besed o minimalni plači, tudi v zvezi z njo se predlagali določena priporočila, ki zanimajo naše socialne partnerje. Mi se seveda držimo minimalne plače, ki je sedaj določena v Grčiji. Prosim, da še enkrat poveste to, kar ste predlagali za Grčijo. No, dragi gost, dobili ste štiri vprašanja naših kolegov. Prosim, da se na nje sedaj tudi odzovete. Z veseljem vam bomo tudi prisluhnili. Izvolite. Hvala za besedo, za vsa vprašanja mislim, da ta vprašanja tudi odsevajo našo razpravo v sami skupini strokovnjakov, kajti mi smo si šest mesecev uh, bolj natančno pogledali celotno tematiko. Najprej bom odgovoril na zadnje vprašanje, glede procesa, glede rezultatov, glede mnen, ki smo jih dobili od socialnih partnerjev v Grči in tudi od drugod. Jaz verjamem, da je dodatna vrednost našega dela zelo velika. Je lahko zelo velika. Mi smo namreč obrali drugačen pristop do teh kritičnih zadev in sicer iz zornega kota, eh, ki presega nacionalne meje. Naš pristop je bil bolj mednarodne narave na takšen način smo hodili seveda Grči pomagati pri izhodu iz gospodarske krize. Lahko pa že na začetku povem, da je morda najboljša praksa v eni državi oziroma v eni skupini držav, da ta najboljša praksa ni najboljša praksa v drugi državi oziroma v drugi skupini držav zaradi različne situacije zaradi različnega ustroja in strukture trga dela. To pa tudi pomeni, da smo pri priporočilih želeli tudi upoštevati posebne okoliščine, v kateri se sedaj nahaja Grčija. Poleg tega pa smo hoteli upoštevati tudi dejstvo, da so institucije trga dela med seboj prepletene. Zlasti glede kolektivnih pogodb, množičnega odpuščanja in tako naprej. Se pravi, tu gre za elemente, ki jih je treba gledati kot celoto. To je veliki ziv, ki narekuje temeljito poznavanje posameznih situacij v Grčiji in tudi ostalih državah. Pri Grčiji smo seveda mislili, da potrebujemo določeno prožnost v gospodarstvu in tudi večjo varnost za delavce. To smo želeli izboljšati, se pravi, to ravnovesje. Prej sem že omenil, da smo se osredotočili zlasti na kolektivno odpuščanje, kjer sedaj seveda obstaja velika vrzel v Grčiji, glede na to, kar obstaja sedaj v državah članicah Evropske unije. Tukaj je prišlo do določenega napredka, enako velja tudi za naše delo pri kolektivnem pogajanju, ampak kakorkoli, mislim, da smo tukaj dosegli določen napredek, zlasti glede zmanjšanja zahtev za sprožitev kolektivnega odpuščanja. Je pa res, da če bi imeli tukaj stroga merila, bi s tem lahko tudi preprečili naložbe. Vsi vemo, da Grčija išče naložbe tako na nacionalni, kako tudi na mednarodni ravni. In mislim, da bi s temi ukrepi lahko spodbujali več naložb, kar pa bi sabo prineslo tudi več konkurenčnosti in nastanka novih delovnih mest. So pa naši strokovnjaki tudi razumeli, da se Grčija sooča z zelo kompleksnimi izzivi. ki pa niso samo povezani s trgom dela treba je namreč upoštevati še ostale razloge, ki so privedli v zadnjih letih do poklopitve te krize. Verjamem tudi, da bodo naša priporočila in tudi dodatne razprave na tem področju, saj se tam, kjer ni prišlo do soglasja, da bo vse to zelo koristno za krško gospodarstvo in trg dela. Pa še tretje vprašanje gospoda Funtulisa. Res je, danes sem dobil številna zelo pomembna vprašanja. Ne vem, ali mi bo uspelo odgovoriti na vsa. Dobil pa sem zelo konkretno vprašanje v zvezi s tem, da se marsikomu zdi primerno, da mlajši zaslužijo manj. Mi verjamemo, da vsi, ne glede na starost in ostale okoliščine, mora delati pod enakimi pogoji. Glede določitve minimalne plače, pa moram tudi omeniti, da lahko obstaja določena povezava med starostjo in izkušnjami na trgu dela in to zabo prinese tudi večjo oziroma nižjo storilnost, produktivnost na trgu dela. Lahko se tako tudi zgodi, da bi ta ukrep imel negativne učinke na zaposlovanje določenih delavcev. Mladi ne bodo imeli enakih izkušenj, kakor pa starejši. Poleg tega bodo morda naleteli še na velike probleme pri prehodu iz šolstva na trg dela. Zato ne smemo pozabiti na te negativne učinke, ki bi lahko privedli do višje stopnje brezposelnosti, zlasti za malež. Vsi vemo, da je ta stopnja zelo visoka, več kot 40 odstotkov znaša. To so bili glavni razmisleki v naši strokovni skupini, nekateri strokovnjaki so tudi verjeli, da je treba zmanjšati minimalno plačo, da je treba tudi zmanjšati oziroma skrajšati obdobje za minimalno plačo za določeno skupino delavcev. Poleg tega ste nas tudi ste me vprašali o kolektivnih sporazumih, ali so uveljavljeni, do katere mere so uveljavljeni in ali ti sporazumi pomagajo socialnemu dialogu. Tudi naši strokovnjaki so imeli različno mnenje glede kolektivnih sporazumov. Vsi razumejo, da imajo določeno vrednost. Moram pa tudi povedati, da je bilo vprašanje zastopanosti nekaj, kar nas je res uh, delilo v sa. Uh, mi skupini velik del delavcev ne pripada sindikatom v Grčiji zaradi številnih razlogov. Morda tudi zaradi tega, ker so podjetja v Grčiji nasplošno majhna oziroma srednje velika. To pa tudi pomeni, da niti ne vemo, ali imajo lahko kolektivni sporazumi, ki ne temelijo na visoke zastopanosti, dejansko vplivajo na sam trg dela. Grčija si je v zadnjih letih pridobila dragocene izkušnje glede novega modela zastopanosti, delavcev gre za združenje posameznikov in ta združenja so dobila več članov v zadnjih letih, kljub temu, da obstajajo strožja merila glede kolektivnega pogajanja. Recimo tri petine delavcev mora biti potem učlanjenih v to združenje. Seveda marsikateri deležniki to kritizirajo, zlasti sindikati, ampak vseeno mislim, da lahko s tem nesemo dodatno dinamiko v kolektivno pogajanje. Sicer malo drugače, kot je bilo temu tako v preteklosti in sicer to leta 2011. Bom pa še odgovoril na prvo vprašanje gospe Lambert. ki me je vprašala, kakšne bodo posledice izvedbe teh priporočil. Mi smo vsekakor pripričani, da lahko ta priporočila igrajo zelo pomembno vlogo glede izboljšanja določenih kazalnikov na trgu dela v Grčiji. Vem pa, da so problemi na terenu veliko bolj kompleksni in tudi vemo, da je trg dela samo en košček v celotnem mozaiku težav, s katerimi se sooča Grčija. Poleg tega ste tudi omenili arbitražo. Moram tudi povedati, da sem obiskoval številne centre za delovna mesta in za Um, obiskal sem tudi Nacionalni zavod za zaposlovanje, res sem hvaležen Grkom, da so mi to omogočili. Moram tudi povedati, da je v Grči prišlo na tem področju do obsežnih izboljšav, do velikega napredka. Zavodi za zaposlovanje so sedaj veliko bolj učinkoviti, bolje zaposlujejo nezaposlene, kakor pa so to storili v preteklosti. Zlasti bolje spremljajo, kako presposeljni iščejo delo. Je pa treba tudi povedati, da smo tudi ugotovili, da Grča sedaj bolje pomaga tudi dolgoročno presposelnim. Napredek je bil dosežen in tudi številne študije so pokazale, da so sploh naložbe v zavode za brezposelnost, za zaposlovanje, tiste, ki so zmanjšale stopnjo brezposelnosti, zlasti v drugih državah članicah, kot je recimo Nemčija in Združeno kraljestvo. In tu najdemo najboljše prakse. Bom pa še odgovoril na prvo vprašanje glede potencijala teh priporočil ali lahko prispevajo k socialnem dialogu. No, vsi vemo, da je bil ta ponovno peljan v Grčiji. No, to vprašanje seveda razumem, to vprašanje je zelo pomembno. Kot srkonjaki pa smo se zlasti osredotočili na našo strokovno znanje, imeli smo seveda tudi poglobljen ne razprave, ki so privedle do bolj akademskih priporočil. In seveda moramo ločiti tudi med političnim odločanjem in med akademsko razpravo. Res pa je, da sta se oba sveta v zadnjih letih bolj približala, se pravi, govorim o svetu akademskih razprav in politike. Razumem, da so socialni partnerji določena priporočila podprli, zlasti so podprli popol, ponovno peljanje mehanizma za razširitev, ki prinaša seveda veliko spremembo. Socialni partnerji bi si tudi želeli imeti več glasu pri določitvi minimalne plače. Že prej sem povedal, da so se tukaj naša mnenja krešala. Nekateri člani strokovne skupine so dejali, da je za to odgovorna vlada. Drugi pa da lahko to rešijo tudi socialni partnerji. Mislim, da je seveda treba najti najboljšo raven minimalne plače in če jo recimo povečamo za pretirano vrednost, lahko ima to tudi negativne učinke na zaposlovanje. Zastavlja se seveda vprašanje, kdo je v najboljšem položaju, da določi zgornji oziroma spodnji prag minimalne plače, ne da bi pri tem uh, povečali stopnjo brezposelnosti. Da povzamem, ta priporočila so lahko zelo pomembna ne samo za Grčijo, ampak tudi za ostale države. Mislim, da lahko priporoč ta priporočila pomagajo tudi drugim državam članicam v samem obdobju prilagajanja. Veliko krat smo tudi primerjali institucije ene države članice z institucijami druge, ugotavljali smo, kaj deluje in kaj ne deluje in seveda to lahko uh, sem pomaga pri oblikovanju političnih odločitev in zakonodajnih aktov. Moram povedati, da smo bili vsi v naši strokovni skupini zelo veseli, da smo lahko sodelovali v celotnem procesu, da smo lahko predložili ta preporočila grški vladi in tudi Evropski komisiji. Za mi se bodo pa sedaj odločili, kaj bodo z njimi počeli. Najlepša hvala. Mislim, da. Ima še dodatno vprašanje gospa Kuneva. Najlepša hvala. Moram priznati, da sem malo zbegana. Dejali ste, da so lahko ta priporočila pozitivna za Grčijo, zlasti za Grčijo. Potem pa ste tudi dejali, da je tudi v drugih državah prišlo do množičnega odpuščanja. Potem pa ste dejali, da je treba ta sistem sprijeti. Študije OECD-ja pa so tudi pokazale, da množično odpuščanje v Grčiji ni prevedlo do gospodarske rasti. Se pravi, ne razumem, kje ste dobili ta dejstva, ki so vas privedla do teh ugotovitev. Tudi jaz imam še dodatno vprašanje ki je tudi povezano z strategijo. Imate skupino strokovnjakov, no, ta skupina strokovnjakov je bila vzpostavljena, vzpostavljena potem, ko so mnogi kritizirali trojko, ki naj bi si pogledala samo proračunske učinke celotnega programa za Grčijo. In ko je bila ta skupina strokovnjakov oblikovana, je dobila tudi nalogo, da najde najboljše prakse za grško vlado. Tudi to je, po mojem mnenju, lahko neko opravičilo za zelo stroge ukrepe, ki jih je Evropska unija naložila Grčiji, ki naj bi tudi ogrozili njen socialni model. Sedaj pa pravite, da je vse v rokah grške vlade, da se bo grška vlada odločila, kaj bo storila s temi priporočili. Mene pa zanima, ali ne bodo tudi predstavniki trojke tisti, ki se bodo ne nazadnje odzvali na ta priporočila. Kajti, če so priporočila namenjena samo grški vladi, potem mislim, da bodo vsaj v večini za to, da se ta priporočila izvajajo. Vsi pa vemo, da je Grča še vedno država v okviru programa in tudi vemo, da marsikdo ni za te ukrepe. Pred nekaj tedni sem bila tudi v Bangladešu, kjer so Bangladeš kritizirali, ker nima svojega delovnega prava usklajenega z določbami ILA. Mi pa imamo sedaj vlado v evroobmočju, ki se soočajo tudi s podobnimi izzivi. Zanima me, kako lahko napredujemo z vašimi priporočili. Ne moramo samo dejati, da je za vse sedaj odgovorna grška vlada. To same ni dovolj. You, Agnes, eh... Hvala lepa, Agnes. Gospod Carjanopoulos bo sedaj dobil besedo. Izvolite. Hvala lepa. Govorite kot član eh, odbora strokovnjakov, torej eh, podpirate najboljše prakse v Evropi in pa eh, prakse mednarodne organizacije dela. Toda, ali ste imeli predvsem občutek, da je znižanje povprečne plače v Grčiji v zadnjih letih 40 eh, odstotna. Drugič, odpuščanja so pomenila, da eh, milijon in pol ljudi nima dela in drugi, ki še imajo delo, oziroma na milijone teh, ki še imajo delo, v teoriji delajo, ampak v resnici ne zaslužijo nobenega denarja in v izsledkih skupine strokovnjakov je toliko izjem odvisno od tega, kako eh, podjetje stoji gospodarsko. Torej, pravzaprav ni tukaj nobenega sistema. V resnici je tako, da če ima podjetje gospodarske eh, težave, potem eh, lahko eh, enostransko zniže plače. Poleg tega govorite o podminimalni plači. Torej imamo plače, ki so nižje od minimalne plače. Kajti v Grčiji imamo sedaj memorandum, ki velja za ljudi do 25. leta, ampak nekateri niso imeli uh, dela prej. Torej, lahko je, da si star 30, 35, 40 let in morda nisi nikoli imel izkušen v zvezi z službo, ki jo imah, imaš, lahko pa si prej delal, opravljal neko drugo službo, ampak če, si, če imaš novo službo, boš še vedno lahko zaslužil 250-300 evrov. In končno, gotovo se zavedate, da je grška vlada pred kratkim uvedla popolnoma liber, da je popolnoma liberalizirala pisarne. Eh, kjer Eh, lahko odpustijo zaposlene in iščejo druge. Naprimer se to dogaja v uh, ladjedelnicah in politične skupine so dostikrat vključene v to. In Zlata uh, eh, Zore je tudi vključena v to. Ali se zavedate tega in končno, kar se tiče masovnega odpuščanja? Grčija. V Grčiji je sedaj tako, da celotni sektori izginjajo. Kaj to, kar to pomeni, je to, da številna podjetja zapirajo vrata. In masovna odpuščanja pomenijo, da odpustijo pač številne ljudi, tisti pa, ki ostanejo, zaslužijo manj in manj to pomeni, da eh, se je povprečna plača v Grčiji še bolj znižala. Kaj pravite o vsem tem? Kaj ti vse to, kar sem dejal, se dogaja? Verjamem vam, ko pravite, da so to najboljše prakse v eh, Evropi, ampak eh, te bodo imele zelo negativen vpliv na Grčijo. Hvala lepa še nekoga imamo na seznamu govornikov, ampak začeli bomo z odgovori na vprašanje in pa z pripombami. Izvolite. Hvala lepa. Torej, prvo vprašanje se je nanašalo na vlogo um, kolektivnih odpuščanj in pa um, uh, povezava tega z zaposlovanjem. Poznam številne študije, uh, vključno za študijo OECD, ki so si pogledale odnos med tema dvema zadevama. Kolikor razumem te študije, je tako, da če si, naprimer, pogledate učinke na brezposelnost, potem večja prožnost glede eh, odpuščanja ni nujno povezana za zaposlovanjem. In razlog je morda ta, da če bi znižali omejitve, kar se tiče odpuščanj, bo to gotovo povečalo, torej bo to povečalo število odpuščanj, ampak hkrati lahko to okrepi tudi zaposlovanje, najemanje. In pomembno si je pogledati um, uh, vpliv na uh, trg dela iz dinamičnega vidika. Podjetja uh, najemajo, odpuščajo, vlagajo, prodajajo novim strankam, kupujajo od uh, drugih doboviteljev. Torej, gospodarstvo in trg dela sta predmet um, velike dinamike in iz tega vidika, v specifičnem primeru odnosa med določb v zvezi z odpuščanjem individualnih ali kolektivnih in pa stopno eh, brezposelnosti, imamo tu te dve sili, ki igrata vlogo. Torej imamo eh, pozitivni učinek, kajti podjetja eh, lahko sedaj več najemajo, več zaposlujajo, to pa ima lahko tudi potencijalne pozitivne vplive na večje število odpuščanj. Če si pogledamo odnos med temi določbami v zvezi z odpustitvami in pa dolgoročnim brez, brezposobnostjo, ne pa z eh, eh, kratkoročno ali pa srednjeročno brezposobnostjo. In v zvezi s tem imamo na voljo podatke OECD in ti opozarjajo na pozitivni vpliv določb v zvezi z zaposlovanjem, kar se tiče dolgoročne brezposobnosti. To pomeni, da v državah, kjer je zaščita zaposlenih nekoliko manj restriktivna, opažimo tam uh, nižjo dolgoročno brezposobnost. Torej, lažje je najti zaposlitev, če si brezposobnost, če tudi, obstaja potencial, če, če tudi je potencialni vpliv odpuščan velik. Torej, to se je treba tako pogledati, ampak to morda bolj velja za ene države kot za druge. O tem bo tekla razprava. To, da Gotovo obstajajo tukaj pozitivni vidiki v smislu um, oblikovanja eh, eh, predpisov glede zaposlovanja, ki lahko um, privedajo do, višje, do več zaposlitve. Kajti lahko zaposlite več delavcev, eh, ki so bili do sedaj brez poselnosti. In to bo predvsem relevanten podatek. In potem drugo vprašanje se je nanašalo na strategijo na odnos med grško vlado in trojko. Torej, do kakšne mere bo ta strategija vključevala tudi eh, strukturne reforme in pa vrčevalne ukrepe. Mislim, da je to izredno zanimiva tema. Toda prosil bom vas, da razumete, da sem tu v odboru kot strokovnjak iz te skupine. In prosili ste me, eh, ste nas, da ne izdelamo eh, nekaj priporočil za inštitucije trga dela. Torej, ne bi želel neposredno odgovoriti na vaše vprašanje. Poleg tega, to, kar bi vam lahko povedal, bi odražalo zgolj moje osebno stališče, ne pa nujno uh, stališče delovne skupine, ki jo tu predstavljam torej ne bi želel odgovoriti na to specifično vprašanje. Čeprav se strinjam, da to je pomembno vprašanje v smislu prihodnega vpliva priporočil, ki smo jih izdelali. In zadnje vprašanje se je nanašala na sedanje izzive grškega gospodarstva in pa grškega trga dela. Znova zelo se zavedam velikih skrbi, ki izhajajo iz zelo visoke stopne brezposobnosti, kot sem dejal prej. Prepričan sem, da so tu številni izzivi, ki so zunaj trga dela, ampak vrnil se bom k prejšnji točki. Mislim, da bi lahko zadeve izboljšali, kar se tiče eh, najboljših praks v nekaterih inštitucijah trga dela ki smo se jih pogledali in za katere smo izdelali eh, priporočila. Če tudi ne bo, to ne bo eh, popoln odgovor, eh, kar se tiče izzivov grškega gospodarstva, mislim, da ciljne, dobro izvedene reforme lahko eh, znatno prispevajo k eh, znižanju eh, stopne brezposobnosti in pa prispevajo eh, gospodarske rasti. To je zelo zapleteno vprašanje, seveda številni izzivi ne prihajajo tudi iz preteklosti, ampak če se pogledamo v prihodnost, nekatere teh reform gotovo odigrajo pomembno vlogo. Lahko bi govorili tudi o času reform. Bolje bi bilo, če bi ti reforme izvajali v obdobju rasti, ne pa v obdobju krize. Toda, če reform ne bi izvajali v obdobju rasti, potem je seveda logična posledica ta, da so te reforme pomembne še v obdobju prilagoditev in bi bilo dobro, da se začnejo kar se da hitro izvajati. Hvala lepa, gospod Fontulis. Hvala lepa. Prožne metode dela, ki e, izkoriščajo zaposlene, to sem omenil prej, in e, ljudje e, delajo v teoriji pol dela, v resnici pa delajo mnogo dlje, plačani pa so za polovični delovni čas. Za, v imenu Grške Torej, to lahko povem v imenu grške komunistične stranke. Well, question, to ni bilo vprašanje, če sem pravilno razumela. Hvala lepa, da ste nas obiskali v odboru. Pripričana sem, da se bomo vrnili k vam in pa k drugim, ki so poskušali stati ob strani Grčiji in iskati rešitve v tem odboru imamo številne angažirane eh, poslance, kajti mi smo odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. In vem, da potekajo dejavnosti v številnih političnih skupinah, tudi v moji lastni politični skupini, v skupini socialistov in demokratov. In poskušamo izdelati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 tako da ne bi dali vtisa, da bo trajalo desetletja, preden bi se v Grčiji lahko vrnili k dostojnemu življenju. Rada bi se vam zahvalila za vašo prisotnost. In skoraj da sem prepričana, da eh, se bo ta točka še uvrščala na naš dnevni red in eh, morda vas bomo lahko znova povabili. Hvala lepa, da ste bili z nami. To pa tudi pomeni, da je naš sestanek za danes zaključen. 8. E, decembra bomo imeli naslednjo sejo in takrat eh, bo eh, sestanek potekal cel dan. Hvala lepa za današnji sestanek. Malo se vidimo znova.